stanje dveh krščanskih pastorjev v Sudanu. Najprej besedo dobijo avtori resolucije in sicer najprej gospa Jana Žitnanska. Dve minuti, izvolite. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Prípad dvoch kresťanských pastorov v Sudáne sleduje. Hvala lepa primer dveh krščanskih pastorjev spremljam že od samega začetka in veseli me, da sedaj govorimo o tem tudi v Evropskem parlamentu. Kot vemo, je bil Michael Jad arentiran strani varnostnih tajnih služb po maši, ki jo je imel, ko je protestiral proti prodaji cerkvene zemlje. pastor Reid se je začel zanimati za te razmere in potem so aretirali še njega. Oba sta bila obtožena in možno je, da sta obsojena celo na dosmrtno kazen. Prepričana sem, da mora ta Afriška unija in Evropski parlament pozvati k temu, da se to ne bo zgodilo. Pred nekaj tedni je bilo aretiranih 12 deklet, potem ko so zapustile crkav in so jih v zaporu celo mučili. Morda se sprašujemo, zakaj se ukvarjamo s temi primeri v državah, ki niso članice Evropske unije, niti na sosedstvu. Smiselno je s tem se ukvarjati. Pred letom dni smo skušali razrešiti primer Ibrahima. In vemo, da lahko kaj spremenimo, če smo odločni. Hvala lepa, gospa Žitanska. Sedaj pa gospod poslanec Hordi Sebastija. Minuta, prosim. Gracias, Hvala lepa, gospod predsedujoči, da ste me nagovorili v španščini. To je jezik, ki ga imam zelo rad. Eh, no, ko bomo imeli svobodo jezika, pa, pa me boste ne, lahko nagovorili tudi v katalonščini. Ti, te obdožbe pastorjev v Sudanu so še en dokaz za zdrs Sudana v totalitarizem. Eh, ki se lahko končajo tudi z smrtno kaznjo. Evropska unija ne sme ostati nema. Treba je končati ta preganjanja na osnovi vere v Sudanu. Prav tako je treba odpraviti smrtno kazen. To pravim tudi tistim, v tej dvorani, ki še vedno mislijo, da lahko smrtna kazen karkoli reši. E, to vse kaže na kršitve človekovih pravic in pa brutalnost sudanskega režima. Močno moramo podpreti oba pastorja, ki morata občutiti, da nista sama in da je Evropska unija na njuni ravni, da verjame v svobodo vere izpovedi in da jim ne bo obrnila hrbta. Ampak kot je Kot so povedali kolegi, brez političnega in gospodarskega pritiska bodo takšne deklaracije tukaj imele prav malo vrednosti. Hvala lepa. Obljubim. Naslednjič bom govoril katalonsko. Moja sestra zelo dobro govori vaš jezik. Poslanec eh, Jaromir Štetina. Minuta, prosim. Hvala lepa, predsedojoči. Dobar dan, gospe in gospodje. Vesel sem, da smo skupaj z drugimi političnimi skupinami uspeli doseči dogovor in sedaj imamo zelo odločno besedilo, kar se tiče naših stališč in pripravljenosti na pomoč obema pastorjama Michael Jato in Petru Jeno Raytho, ker sta sedaj v zaporu zaradi krščanske veroizpovedi. Naj se zahvalim gospodu Tekašu, ki me je spodbudil, da sem pripravil to besedilo. V 90-ih letih so se krščanski aktivisti borili proti režimu. Veliko, kot sem bil v Sodanu, to je bil čas lakote. Borili so se za neodvisnost in sodanske oblasti so uporabile sovjetske tanke proti Južnemu Sudanu. In takrat so arabci črne muslimane prodali v suženstvo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 primer dveh eh, krščanskih pastorjev, kar obžalujem, kajti to bi lahko bila priložnost za to, da še enkrat eh, eh, opozorimo na to, da je opozicija še kako združena v, tem, v tej državi. 9. junija so nekateri podpisniki apela Sudanu ne imeli možnosti za sodelovanje. Predsednik Organizacije civilnih družbe Sudana, ki je bil v osrčju resolucije, ki smo jo sprejeli decembra lani. In gospod Faruk eh, Abukhesak, predsednik nacionalnega sveta. Pod Bašir je dobil več kot 94 eh, odstotkov vseh glasov na volitvah. Obsodba na smrt eh, obeh eh, pastorjev je le žalosten primer tega, kako stvari napredujejo ne glede na religijo, je potrebno spoštovati svobodo veroizpovedi, svobodo verovati ali ne verovati in ne tudi svobodo izražanja. Dva predstavnika opozicije eh, sta bila obsojena na 20 udarcev z bičem in eh, potem eh, na smrtno kazen. Predsednik Pašir je bil na vrhu Afriške unije, na jugu Afrike, eh, vojske še vedno bombardira civiliste in ne glede na virospoveti ženski je njihova situacija katastrofalna. Gre za državo, v kateri so človekove pravice v obsobi vrednem eh, stanju in dejstvo je, da se v okviru migracijskih politik ne moremo pogajati s takšno državo, kajti na ta način eh, Bašir zgolj išče mednarodno priznanje, potem pa takoj izgine. Potrebna je globalna rešitev za kršitev človekovih pravic, tako v Sudanu kot drugot in potrebni so tudi ustrezne politične posledice. Hvala lepa za eno minuto, gospod Ivan Jakovčič. Hvala. Svobodomiselni ljudje v Sudanu upravičeno pričakujejo našo podporo. Dva pastora, ki sta nepravično priprta, upravičeno pričakujeta našo pomoč. Danes eh, je Sudan država, v kateri ne le, da zapirajo ljudi, ampak se tudi uničujejo simboli, uničujejo se cerkve, ne dovoli se gradnje novih crkva uničuje se človekova duša, uničuje se pravica do veroizpovedi, pravica do verovanja v svojo vero. In kot človek, ki se je vedno boril za svobodno veroizpoved, kjerkoli eh, že kdo živi, najostreje obsojam to, kar se dogaja v Sudanu in želim si verjeti, da smo dovolj močni, da pastorjem pomagamo, da pridejo iz zapora. Hvala lepa. gospod Jozef Weidenholzer, ena minuta. Ga ni več v dvorani. Potem pa prehajamo na govornike v imenu političnih skupin, v imenu ELS. Gospod Tomaš Zdehovski, ena minuta. Spoštovani gospod predsedujoči, komisarka, dame in gospodje. Primer teh dveh krščanskih pastorjev, ki sta zdaj žrtvi pregona v Sudanu, ni osamljen primer. V zadnjih petih letih je žal prišlo do številnih primerov preganjanja kristijanov. Na stotine ljudi od eh, začetka državljanske vojne je zapustilo eh, svoje domove in resnično se moramo zauzeti za kristjane v Sudanu. Nemogoče je sprejeti, da manjšina, ki je le tri odstotna, nima pravice do svobode veroizpovedi. In zato pozivam komisijo, da ukrepa ne le v primeru teh dveh pastorjev, ampak eh, za vse kristijane v Sudanu, ki jih preganjajo, da torej končno začne ukrepati v, ime, v primeru Vedem Ibrahim, leta 2014 je pomoč Evropskega parlamenta in Evropske unije delovala, tako da upam, da bo delovala tudi tokrat. Hvala lepa. Hvala lepa, poštovani poslanec besedo dobi gospa Kašeto Kienge. Ena minuta, izvolite. Ja, hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Krščanska eh, pastorja eh, v Sudanu plačujete morda s življenjem izvajanje univerzalne človekove pravice, svobode, veroizpovedi. V svoji državi v Sudanu jih obravnavajo kot najhujše kriminalce, kot uh, ne ljudi. In lahko se jima zgodi, da jo bodo obsodili na smrtno kazen. Zato zahtevamo, da se oba pastorja ne mudoma izpusti in to brezpogojno. In enako velja za vsako obliko ustrahovanja in uh, diskriminacije proti eh, krščanski skupnosti. Ne moremo več eh, tolerirati režimov, ki kršijo svobodo vero izpovedi in eh, temeljnih pravic, tudi kot popolno kršitev mednarodno ratificiranih sporozumov. In enako velja tudi za režime, ki izvajajo smrtno kazen. Mednarodni moratori na smrtno kazen z namenom dokončne odprave je eden naših ključnih ciljev in zato podpiram našo podporo civilnim eh, organizacijam, civilni družbi in aktivistom do človekove prvice. Hvala lepa v imenu skupine EKR, gospod Arne Gerike, ena minuta. Hvala lepa. Z oceno 80 točk je so dan na neslavnem šestem mestu, ko gre za pregon kristijanov. Vse teže je živeti eh, kot kristijan v Sudanu. Oba omenjena pastorja v Sudanu predstavljata boliče izkušnjo takšnega preganjanja in hvaležen sem, da smo skupaj s kolegi v skupini EKR uspeli eh, podati pobudo za to resolucijo. Gre za apel proti preganjanju kristijanov. To velja še posebej za oba pastorja tako kot za številne druge milijone kristijanov, ki jih preganjajo po svetu. Svoboda veroizpovedi je temeljna eh, pravica in veseli me, da smo to danes večkrat že slišali. Mi kot eh, Evropa moramo zato voditi boj eh, za to po celem svetu in preganjanja kristijanov ne moremo tolerirati, ne moremo gledati v stran, ko se proti ljudem diskriminira, samo zato, ker miroljubno verujejo. Zato vas pozivam, spoštovane kolegice in kolegi, da se skupaj z nami postavite porob, porobu ja, pregono, preganjanju kristijanov, da bodo vsi preganjeni kristijani imeli možnost življenja v miru in pravici. Hvala lepa. Gospod Sean Kelly, ena minuta. Hvala lepa kot član skupine ELS, krščanskih demokratov, meni, da je vsakrečna diskriminacija na podlagi vere, še posebej proti kristjanom, nepremena. Še posebej tu, ko gre za dva mm, pastorja v Sudanu, ki so ju aretirali in ki se zdaj verjetno soočata z možne smrtne kazni zgolj zato, ker izražate svojo krščansko vero. To je obupno in mislim, da moramo stvariti vse zato, da ta dva odlična pastorja osvobodimo. Sploh glede na to, da je Sudan ratificiral relevantne konvencije OZN in Afriške unije, ki jamčijo vero, svobodo veroizpovedi, ampak to popolnoma ta država tudi ignorira in zato mora Evropska komisija in Evropski parlament nekaj storiti v ta namen in to čim prej. Prav tako ne smemo pozabiti na razmere v Darfurju, kjer prihaja do podobne diskriminacije in 4,5 milijona ljudi potrebuje našo eh, pomoč. Hvala lepa. Sprejmete vprašanje postopkov modrega kartona strani gospoda Krasnodemskega. Nisem prosil za modri karton. Dobro, ne sporazum. Gospod Marek Jurek, izvolite. Ali pa pastor Rot in res nista žrtvi nekih uh, islamistov, ampak konkretne vlade in uh, družbene nestrpnosti, na kateri temelji ta vlada. Njihova, njuna situacija je zelo jasna prikaz muslimansko-krščanskih odnosov v 21. stoletju. Mi v Evropi se znamo pogovarjati o stopni priseljevanja, o odnosih z islamsko civilizacijo, o vsem. Razprava na to temo je naša pravica in naša obveznost eh, kot eh, ljudi, ki smo odgovorni tudi naprem drugim. Ampak nobena država v Evropi ne šikanira muslimanov, glede na to, eh, kaj govorijo v medresah ali kaj verujejo. Tu v tem zboru lahko evropski muslimani svobodno govorijo o svojih eh, pritožbah, o svojih pričakovanjih in vedno se z njimi pogovarjamo, vedno se odzivamo na to. In zato je naša obveznost, da se zauzemamo za enako, za kristijane v vseh muslimanskih državah, da se zauzemamo za to isto, kar ponujemo tudi mi. No, ampak seveda se moramo najprej identificirati s temi našimi brati, kajti pogosto trpijo ravno zaradi naše brezbrižnosti. Hvala lepa za vaš prispevek. Beseda dobi gospod Pavel Svoboda. Ena minuta, izvolite. Spoštovani gospod predsedujoči, gospa komisarka, katastrofalne razmere na področju človekovih pravic v Sudanu je pogost, so pogosto predmet razprave tu in ne bom zdaj tega ponavljal, ampak eh, vendarle je tu žarek upanja. Pred letom dni, eh, kmalo po sprejetju naše resolucije, je bila Mirjam Ibrahim, kristijanka, ki je bila obsojena na smrt, vendarle doživela izpustitev iz zapora. Tako da naša prizadevanja niso šla v nemar in eh, mislim, da moramo spomniti na priporočilo sveta iz leta 2014 in ponovno razmisliti o eh, namenbi razvojne pomoči v državi, v kateri se ne spoštuje svoboda vera izpovedi. Mislim, da naša resolucija, naša prizadevanja lahko obrbijo enako uspešne sodove kot pred letom dni. Hvala lepa prihajamo na prosto razpravo. Gospa Zaborska. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Ko država obsodi dva krščanska pastorja, da vodita vojno proti tej državi, potem vemo, da gre za zgolj navidezno obtožbo. Začne se z podiranjem in uničevanjem crkva, potem za nespoštovanjem človekovih pravic in celo smrtne kazni se poslužujejo. In najmanj, kar lahko storimo, je, da od teh vlad zahtevamo, da se podvržejo zahtevam evropskih vlad. In pomembno je, da podpremo ta dva omenjena pastora. Mislim, da je izredno arogantno, če govorimo o preganjanju kristjanov v Sodanu tri ure, prej pa smo pri razpravi o migracijski politiki prepovedali razpravo o tem vprašanju. Gospa Ana Gomeš, izvolite. Bila sem eh, deležna na misiji Evropskega parlamenta v Sudanu v letu 2004, v letu 2010, ko smo pozvali volitve. In eh, enako velja tudi za letošnje leto. In zato ni nič kaj presenetljivo, da režim sodeluje pri napadih na pripadnike krščanske skupnosti. Enako velja tudi za ta dva krščanska pastorja, ki ima grozi mučenje in smrtne kazne. Ne smemo dovoliti, da se lotimo pogajanj o priseljevanju s režimom iz Kartuma. kajti Evropska unija je še zadnji zaščitnik tega režima. Evropska unija in eh, Južna Afrika ne smeta biti sodelovki tega eh, režima, temveč eh, veriti, da sta žrtvi tega režima. Gospod Krasnodemski, gospod predsedujoči, tudi jaz bi se rad iskreno zahvalil avtorjem te resolucije in strinjam se s kolegom Jurkom, da se moramo zelo um, poglobljeno lotiti razmere, v katerih eh, so se znašli kristijani v muslimanskih državah. Moram pa tudi izraziti svojo eh, skrb in tudi m, mm, potrebo po drugi razpravi, namreč eh, zaradi brezkrbnega odnosa do tega, da kristijani tako zelo trpijo v drugih državah. Pogosto vlada celo nekakšen odpor do tega in mislim, da bi morali v tem parlamentu kdaj pa kdaj morda imeti tudi razpravo o marginalizaciji kristijanov v javnem življenju v Evropi. Hvala. Hvala lepa, gospod Arnott. gospod eh, predsedujoči, to poročilo ni popolno, ampak načelo je ključno in eh, upam, da se strinjajo vsi z menoj, ko pravim, da je smrtna kazen za verujoče kristjane, kjerkoli na svetu, preprosto nesprejemljiva. Veste, da sem eh, član stranke UKIP, veste, da nasprotujem Evropski uniji, zato vas bo morda presenetilo to, kar bom povedal. Ampak glasoval bom za to resolucijo in eh, pozivam vse v tem zboru, da storijo enako. Zdaj pa v imenu Evropske komisije, gospa Malmström, izvolite. Um, it's a good opportunity to, on behalf of the High Representative, have this debate uh, on the ongoing trials against. Hvala za to razpravo o sodbah dvema pastorja Mamajka Lajata in pa Petra Ina Rita. Oba sta pričala v Kartumu, v prezbetrijanski cerkvi, nista želela, da bi to cerkev uničili zaradi zauzetja zemlišča. Obtožena sta sedmih eh, kaznivih dejanj, spodkopavanja sodnega sistema, špionaže med eh, temi in to bi lahko vodilo celo do smrtne kazni. E, predhodno zaslišanje se je končalo 2. julija in upali smo, da bo to ponudili, ponudilo nekaj do, dobrih novic, zato ko so bili dokazi zelo šipki, ampak nažalost se je sodnik odločil, da bo sojenje se začelo 14. julija in lahko vam zagotovim, da bomo to sojenje zelo tesno spremljali. Evropska delegacija v Kartumu je v stiku z odvetniki teh dveh pastorjev in, uh, um, in v skladu z njihovimi nasveti smo spremljali tudi njuno zaslišanje. Mislim, da lahko na ta način pošljemo močen signal glede tega, kako pomemben je za naš uh, ta proces in kako pomembna je za nas svoboda izražanja, pravica do pravičnega sojanja. To kaže na zelo zaskrbljujočo situacijo človekovih pravič, pravic v Sudanu. Pa tudi ta močan primež um, na državne institucije. Verjetno ste spremljali tudi druge primere, ki povzročajo veliko trpljenja za tamkajšnje ljudi. Še naprej si bomo prizadevali za izpust teh dveh pastorjev, eh, podarili bomo pomen človekovih pravic v vseh naših kontaktih z mm, sudanskimi sogovorniki. Hvala lepa, dobil sem šest prošen eh, za besedo, oziroma šest predlogov resolucij eh, strani prvičnih skupin. Glasovali